besedo dajem gospe komisarki Mogherini. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vem, kakšen je hemicikl po glasovanju. Naj povem, da smo razpravljali o situaciji v Tuniziji eh, že zadnjič v Štrasburgu, ko smo govorili o Libiji. Ob tej priložnosti smo rekli, da je Libija zagotovo eden glavnih problemov, s katerimi se moramo uh, ukvarjati v naši sosedski, pa to ne velja. In to velja pač za eh, sosednje države, začenši s Tunizijo. In sedaj smo tu, nekaj tednov kasneje. Uh, ko govorimo o krhki situaciji, ki je še bolj očitna po napadu, ki smo ga videli prejšnji teden. Tunizija je za nas zelo poseben sosed, posebna soseda. Kaže namreč, eh, da demokracija, mer in vključujoča politika lahko predstavljata prihodnost za to regijo. Zelo me je, so me navdušile besede eh, dečka, ki je se je odeležil demonstraciji po napadu v Tunisu, ki je rekel, to, kar eh, ogroža teroriste, to smo mi. In to se je um, navezal na svojo generacijo ljudi na ulicah Tunisa. In najboljši odziv, ki ga lahko damo na napad, ki je bil izveden in na krhkost Tunizije, je to, da uh, podpremo dečke in deklice in eh, tunizice vseh starosti, ki so bili na ulicah kot odziv na um, napad, kot tudi francoski državljani, um, ki so se zbrali na ulicah po napadih v januarju vsi prebivalci Tunizije, ki verjamejo v prihodnost svoje države, v svobodno, demokratično in odprto prihodnost svoje države. Vsi njih moramo podpreti. Dan pred napadom smo bili v Bruslu z ministrom za zonanje zadeve Tunizije eh, v, na svetu med Evropsko unijo in Tunizijo. In na eni strani smo razpravljali, kot to počnemo za partnerji, na eni strani o pozitivnem razvoju države, lani je bila sprejeta nova ustava, eh, imeli so eh, volitve, novo vlado. Govorili pa smo tudi o elementih, ki še vedno, eh, zaradi katerih je Tunizija še vedno krhka. Mladina je dobro izoblažena, vendar pa ni zaposlovanja, tudi izkušen nimajo. In mesto mladih v družbi je še vedno težko, predvsem za mlada dekleta. Potrebni so demokratični procesi, govorimo o lokalnih eh, volitvah, ki bodo potekala letos. Razlike, ki obstajajo med različnimi deli države, med različnimi regijami, z velikimi razlikami v dohodkih, socialnih pogojih, eh, no, tudi o tem smo se pogovarjali in pogovarjali smo se tudi o twinning projektih med nekaterimi regiji in mesti in med nekaterimi regijami v Evropski uniji. Pa tudi varnostni izzivi za državo. Te izvirajo predvsem iz dejstva, da je to ena izmed držav, če ne največja država, kjer je število tujih bo, borcev največje. Ogroža pa jih tudi nemirna situacija v sosednjih držav. Poleg razprav o teh zadevah smo z ministrom za zunanje zadeve Tunizije podpisali tudi sporazume o sodelovanju, zato da bi tudi odprli evropske programe tunezijskim mladim eh, podjetjem, študentom, raziskovalcem, ki želijo ali upajo, da bodo lahko sodelovali v evropskih programih. Odprli smo pot zelo močnemu sodelovanju, hkrati pa smo razpravljali tudi uh, o našem e, naslednjem obisku na najvišji ravni. Sama sem bila na obisku en teden zatem, ko je vlada prevzela svojo, svoje delo in um, pogovarjali smo se, da bomo z predsednikom Tuskom naslednji torek e, obiskali Tunizijo. E, dan po napadih sem se pogovarjala s predsednikom vlade izmenjala sva si sožalje, jaz sem mu jih izrazila za eh, žrtve in napad eh, na srce države, on pa je izrazil tudi sožalje meni v smislu Evropske unije, saj je večina žrtev prihajala ravno iz Evropske unije. Želel pa mi je pravzaprav povedati eno, namreč to, da želijo narediti, kar morajo za to, to, da se bojo odzvali in da tudi ne bo ta eh, napad ogrožal postopka, ki smo ga sprožili in da potrebujejo um, prijatelje in podporo prijateljev in da vidijo Evropsko unijo kot prijatelja. Ta sporočilo sem prenesla tudi Evropskemu svetu, ki je zasedel v naslednjih dneh in sem tudi predstavila vladam um, držav in vlad. Uh, konkretne uh, ukrepe za to, da pokažemo, da smo prijatelji v teh eh, časih, hudih časih. In tudi možnosti za izboljšanje sodelovanja. Tu so štiri ravni možnega izboljšanja na področju varnosti, finančne pomoči, uh, podporo gospodarstvu z konkretnimi ukrepi eh, in pa regionalno sodelovanje za pomoč ribiji. Naj se nakratko sprehodim skozi te štiri, ta štiri področja. Torej, sodelovanje na področju varnosti. Varnost je v srcu demokracije. Je pa tudi ravno obratno. Varnost se lahko vzdržuje le za pravim demokratičnim postopkom, ki spoštuje človekove pravice in vladavino prava in vemo, da se med seboj krepita. Varnost krepi uh, demokracijo in demokracija krepi varnost. Zato smo vključeni v tri različne um, preglede, kjer. Uh, nekako spremljamo Tunizijo, eno o pra, um, pravosodju, potem um, reformo varnostnega sektorja in pa nadzor nad mejami. Uh, Reforma varnostnega sektorja, ki se ukvarja tudi z ukrepi proti eh, terorizmu, je v zelo končnem eh, stadiju in bo vključevalo 25 milijonov evrov. Sodelujemo tudi s tunezijskimi partnerji za podporo eh, reforme pravnosodnega sistema. Vemo, da moramo storiti več, predvsem v teh časih. Evropski koordinator za boj proti terorizem je bil v Tuneziji par dni pred napadom in eh, začeli so razprave o področjih sodelovanja, vključno z dialogom proti terorizmu in o svežnju ukrepov. To bodo sprejeli v naslednjih dneh in upam, da izvedli v naslednjih mesecih. Pomembno je, da partnerstvo ostane na enakovredni ravni in da se vsem pogovarjamo s tunizijskimi partnerji. Vemo pa, da je pod pri podpora tunizijski stabilnosti ne, ne zahteva samo varnost. In jaz to vedno znova izpostavljam, da moramo podpreti tudi gospodarski in demokratski prehod. Le tako bo Tunizija postala močna. Kako pa lahko to storimo? Finančna pomoč. Od leta 2011 je Evropska unija skoraj podvojila um, plačila um, Tuniziji, v letu 2014 14 so, smo Tunizi plačali 170 eh, milijonov evrov in mikrofinančna eh, pomoč v višini 300 milijonov evrov v posojilih lahko še dodamo tega. Za 2015 še nismo določili eh, finančne pomoči, vendar pa že sodelujemo s, s komisarjem Hanom, zato da bomo zagotovili, da bo Tunizija prejela, kar potrebuje in kar si zasluži. In to je tudi v našem interesu. Poleg finančne pomoči pa so tu tudi konkretni ukrepi, včasih tudi kreativni ukrepi, ki, moramo, ki jih moramo ponuditi, da uh, pomagamo Tuniziji na poti proti reformih, krepitvi gospodarstva in demokracije. Progresivna integracija gospodarstva um, je možna z modelom, ki ga je Tunizija izbrala in To je lahko tudi eden od elementov. Evropska unija je pripravljena in začeli smo razpravljati o tem z novimi tunizijskimi oblastmi v pretekle mesece. Evropska unija je pripravljena začeti razprave za um, prostotrgovinski sporazum s Tunizijo. Pomembno je, da damo pozitiven znak investitorjem, da bodo lahko našli poti za podporo gospodarski rasti v državi. Uh, to bo dalo rezultate dolgoročno in srednjeročno. Moramo pa Tunizi pomagati tudi takoj. Že na začetku leta smo prilagodili mesečne eh, uvozne kvote olčnega olja, kar je zelo pomembno za Tunizijo in še več lahko storimo v zvezi s tem. Komisija je tudi že podala prošnje za vključitev v obzorje 2020. In to so primeri, kjer res lahko takoj zagotovimo spremembo. Četrti element sodelovanja ali četrta raven pa je seveda sodelovanje glede Libije. Na eni strani je to vprašanje meja, na drugi strani pa je tu veliko vprašanje Libije, ki je pomembno tudi za situacijo v Tuniziji. Predvidevam, da boste tudi vi kaj povedali o tem, zato bom še nekaj prihranila za moje odgovore na koncu. Uh, ampak že v Strasburgu smo o tem razpravljali in veste, da eh, se na diplomatskem delu vedno bolj angažiramo na tem področju. Sama sem organizirala eh, srečanje 44 libijskih županov pred dvema dnevoma tukaj v Bruslu in sem prisluhnila na eni strani obupu, ki ga razumejo le eh, župani ki poročajo o težkih situacijah svojih eh, meščanov. Večino teh mest so bombardirali v tistem trenutku, ko smo skupaj sedeli. Na drugi strani pa smo videli močno, um, močen občutek, čustven občutek, uh, ki bi omogočil Libiji, da gre naprej, da ponovno sežene svoje moči. Uh, to bi lahko tudi iz tega izverali eh, oziroma potegnili neko dobro sodelovanje v teh eh, dneh in urah se pripravlja načrt za nov politični okvir, ne le v Rabatu, ampak tudi v Tripoliju in drugih mestih. In res upam in mislim, da bo, bomo na ta način lahko rešili libijsko krizo in tako razmišljajo tudi libijski prijatelji. Še nekaj bi rada povedala, preden zaključim, to pa ste vi in Tunezija, kajti eh, sodelovanje na ravni parlamenta je tudi bistveni sestavni del podpore, ki ga uh, pričakuje Tunizija. Mislim, da je to področje, kjer vaše zazemanje lahko marsikaj pomeni. Uh, Evropski parlament je tudi prispeval k trenutnem projektu sprememb eh, tunizijskega eh, parlamenta, bi zelo dobrodošel. Veselim se že ustanovitve skupnega odbora parlamenta za Tunizijo, kjer je tudi predviden Evropski parlament bo s krepitvijo vez za novim parlamentom zagotovo lahko odigral ključno vlogo pri krepitvi tunizijske demokracije. Naj povem še, da smo vsi videli um, poslance Tunizije, ki so peli himno v parlamentu med napadom ko so ravno pripravljali zakon proti terorizmu. Mislim, da je raz, današnja razprava tudi naš način, da jim pokažemo našo podporo in da vsem tunizicem, ne samo poslancem, ampak tudi njim in ostalemu svetu in regiji povemo, da nikoli ne bodo sami in da če se bodo obrnili uh, k nam, ko bodo iskali prijatelje in ko bodo iskali prijatelje, ki jih podpirajo, bojo pri nas take prijatelje vedno našli. Hvala. Hvala lepa, komisarka Mogherini. Pozabil sem opozoriti, da razen kroga govornikov političnih skupin ne bo postopka KHDA in tudi modrega kartona ne moremo uporabljati. Prosim, da se držite časa, ki vam je odmeren, ker zamujamo. Kolega Preda, najprej dve minuti. Gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Eh, takoj po grozljivem napadu v muzeju v Bardo je skupina LS to dejanje obsodila in tako kot prejšnji teden na družabnih omrežjih želim zdaj ponovno izraziti sožalje družinam in uh, sorodnikom žrtev ter izraziti našo solidarnost s Tunizici. Uh, Napad na Bardo eh, je za tarčo vzel državo, ki je dejansko uložila veliko truda v to, da bi uresničila napovedi arabske pomladi. In poleg nedolžnih žrtev je bil ta napad upirjen na ta demokratični prehod v Tuniziji, ki je politični in institucionalni scenarij, kakršnega ni drugije v arabskem svetu. Ampak nikar se ne motimo. Napad v Tunisu ni samo napad na državo partnerico, ampak tudi napad na Evropo. Saj je jasno, da je večina 21 žrtev bila evropskih državljanov. Poleg tega gre tukaj za varnost v sredozemlju okolju in za našo varnost. Eh, hkrati je to napad tudi na naše vrednote, demokracijo, strpnost in temeljne svoboščine. Daesh eh, je prevzel odgovornost za ta napad in tako smo ponovno soočeni z barbarstvom eh, nasilne ideologije, ki temelji na eh, pokvarjeni razlagi islama in zavračanju drugega. Eh, Eh, isto nestrpnost eh, so izkazali v petek v Jemnu, ista nestr, ist, nestrpnost in um, netolerantnost je bila upirjena proti kristijanom v Pakistanu 15. marca in zato uh, moramo odločno ustrajati piri, zaščiti naših vrednot, se skupaj boriti proti terorizmu in fanatizmu. Podpirati moramo demokratični prehod v tej državi in tudi visoko predstavnico eh, podpiramo pri tem. Eh, tudi naši kolegi bodo šli v Tunizijo, zato da bodo tam govorili z našimi kolegi poslanci eh, o situaciji v tej državi. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Panceri, tri minute in pol danes zjutraj sem se vrnil iz tunizije kjer sem se na institucionalni ravni srečal z nekaterimi predstavniki tudi s predsednikom eh, parlamentarne skupščine, ki mi je potrdil, da je bil cilj terorističnega napada tunizijski parlament. Tunizija je v zadnjih letih Eh, med izmenjavo mnenj z različnimi sogovorniki sem se zavedal, da je Tunizija lahko bila idealna tarča za um, teroristični napad. To je namreč država, v kateri se je začela arabska pomlad in država, uh, ki je najbolj uresničevala demokratični prehod. To je država, ki je sprejela moderno ustavo in. Uh, v kateri se je sestavila enotna vlada. To lahko samo pozitivno podpremo. E, z naše strani se moramo zavedati, prav, da je bila Tunizija napadena ravno zaradi tega pozitivnega Eh, izida njenega delovanja, ki bi lahko bili eh, referenca za celotno regijo in tudi za Evropo in za svobodno budočnost v arabskih državah. Tega pa teroristi ne želijo. Njihov cilj je kaos v celotnem sredozemlju. Zato se lahko zgolj strinjamo s trditvami predsednika Tunizije. In sicer terorizem ni zgolj tunizijski problem, ampak eh, zadeva vse. V atentatu v muzeju Bardo so umrli številni evropski teroristi, tako da ima to dvojne posledice. Po eni strani se je povečala stopnja strahu, ki je že precej visoka med um, prebivalci in turisti in drugič ima to lahko uh, zelo hude posledice za samo Tunizijo, še zlasti na področju njenega turizma. Če eh, nam je vse to jasno, v bistvu ne potrebujemo veliko besed, ampak moramo preiti k številnim konkretnim dejanjem in to danes, ne jutri. Evropa mora napram Tuniziji opraviti pomembno nalogo in to na dveh ravneh. E, politično mora podpreti tunizijske institucije in demokratične sile e, ter podpreti civilno družbo, zato da se bodo lahko upirali vse bolj e, prisotni grožnji. Eh, terorizma eh, s strani islamske države. In po drugi strani moramo zagotoviti tudi močno finančno pomoč in to takoj. Eh, pred nekaj trenutki smo to odobrili že Ukrajini, ampak tukaj je to ravno tako potrebno, saj tudi napram tej državi vodimo sosedsko politiko in zato moramo jasno opredeliti naše prednostne naloge. Jasno je, da je za socialiste in demokrate danes uh, Tunizija ena izmed prednostnih držav in zato, gospa visoka predstavnica, prosim, da to upoštevate in da sprejmete čim prej tudi politično odločitev v zvezi s tem. Poleg tega, kar ste že povedali, pričakujemo se strani komisije in uh, sveta konkretno uresničevanje tega, kar je bilo odločeno na svetu. Eh, in to prav zaradi situacije, ki jo imamo danes v Tuniziji. Hvala lepa. Minuta, kolega Tenok. Hvala lepa. Rad bi izrazil sožalje in ja, bi molil za sorodnike in prijatelje po napadu na nacionalni muzej Bardo. 23 ljudi je umrlo, ko so napadalci z avtomatskimi puškami streljali vse poprek. Islamska država je prevzela odgovornost za napad in naj si bo res ali ne, da je to izvela ISIS ali ne, napad kaže grožnjo, ki jo džihadisti povzročajo za demokracije sveta. Tunizija je država z muslimansko večino in zgodba o uspehu arabske pomladi. Teroristi objejo vse, jude, kristjane, muslimane. Želijo uničevati tiste, ki so sovražniki njihovemu utopičnemu kalifatu. To so zlobneži, so grožnja vsemu, za kar se zazemata naš parlament in EU. EU mora storiti vse, kar je v naši moči, ekonomsko, varnostno, da bi pomagali novo nastajajoči demokraciji v Tuniziji. Hvala lepa. Danka, Hvala lepa, kolega Tenok. Dve minuti, kolega Maura Barandjaran. Signor Alta reprezentant. Hvala, predsedujoči, gospa visoka predstavnica, spoštovani kolegi. E, tako kot v razpravi o položaju v Libiji na prejšnjem plenarnem zasedanju, je e, ta situacija že dosegla tudi Tunizijo. E, In eh, povedali smo že, da je položaj v Libiji in v Severni Afriki ena izmed prioritet Evropske unije, vendar pa nažalost se to ne odseva ne v gospodarskem, ne v političnem smislu. Dve tretjini sredstev na, za našo sosedsko politiko so namenjene eh, delu Evrope, v kateri je nek koliko manj kot 12 milijonov prebivalcev, medtem ko je južni breg sredozemlja za 22 milijoni prebivalcem na suhem. Eh, vendar pa je situacija tukaj nujna in zato je tudi nujno pregledati evropsko sosedsko politiko, zato da bo na uravnotežen način zagotavljala uresničevanje zaveze Unije napram njenim eh, Eh, sredozemskim partnerjem. Konkretno v Tuniziji je atentat prejšnji teden eh, napadel njeno demokratično naravnost, ampak tudi njen najpomembnejši proizvodni sektor, turizem. To je hkrati edina država, v kateri je res prišlo do demokratične prenove. Eh, to je edina država, v kateri so skrajni islamisti izgubili na volitvah in nobene druge države ni na jugu sredozemlja, eh, v kateri ne bi vladala eh, verska avtokracija. Samo v Tuniziji ni tako. In zato moramo pomagati Tuniziji, moramo upoštevati to situacijo, moramo uporabiti vsa sredstva in vse programe pomoči, zato da bomo lahko omogočili posojila in solidarnostno pomoč tej državi v naslednjih letih. Ne moremo si zagotoviti toliko žarišč nestabilnosti na južni meji Evrope in ne smemo si privoščiti izgubiti Tunizije. Hvala lepa. Sedaj pa minuta in pol, kolega Kovzo Permuj. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospa Mogherini, da ste spet med nami. Najprej bi želel seveda obsoditi in obžalovati te grozljive atentate, ki so bili storjeni v imenu verskega fanatizma. Eh, bili smo pa nekoliko obveščeni, saj je na jugu države že prišlo do takih napadov in se za nje nismo zelo zmenili. Eh, dobro je povedal predgovornik, da je povezal to situacijo z Libijo, saj se teroristične grožnje ne moremo lotiti v vsaki posamezni državi. Dejstvo je, da je zaradi eh, neučinkovitosti voditeljev v teh državah prišlo do vzpostavitve te grozljive tvorbe, kakršna je islamska država. In uh, hkrati je to povezano tudi z mm, oligarhijami v zalivu, ki želijo preko te države uh, okrepiti svoj politični položaj in prisotnost v teh državah. Islamska država je zdaj dobro financirana, dobro organizirana in seveda deluje tudi na področju sredozemlja. Tudi zato, ker so številni prispevali k zrušitvi struktur sekularnih držav. Mi pa ne smemo pozabiti pri tem pomena mm, mednarodnih institucij in mednarodne skupnosti. In ne smemo pozabiti tudi na ulogo atlantskih partnerjev ter njihove interese, ki se vse bolj oddaljujejo od naših. Hvala lepa, kolega. Sedaj pa dve minuti, kolegica Lohbihler. Hvala lepa, predsedujoči. Napad na muzej Bardo v Tunisu je vsaj 23 civilistov ostal življenja. Medtem se je islamska država priznala k temu groznemu zločinu. Vi, visoka predstavnica Mogherini, ste hitro po napadu zagotovili pomoč tunizijski vladi in se niste osredotočili samo na varnostne ukrepe, temveč tudi na ekonomski in demokratični razvoj države. In to ste danes tukaj še enkrat podrobno razvidi. Pomembno je, da v Evropi pokažemo solidarnost Tunizijo v teh težkih časih. Prav tako pa moramo ne samo govoriti, temveč tudi ukrepati. Zagotoviti potrebna sredstva za to, da bo Tunizija bolj kot do sedaj podprta. Podpora mora zagotavljati, da ta napad ne bo pomenil nazadovanja za proces transformacije v državi, temveč da se bo Tunizija še naprej razvijala v demokratični model zgodbe uspeha v regiji. Tisoče Tunizicev je prejšnji teden odšlo na ulice. Pri protestih smo uporabili, so uporabili tudi slogan arabske pomladi jasminove revolucije. Teali so, nimamo straha pred terorizmom, ni nas strah. Glede na to, to ne sme biti samo ključno sporočilo za Tunizijo, temveč tudi za celotno regijo in tudi za Evropo. Ne bojimo se terorizma, to pa je tudi opozorilo pred prenagljenimi ukrepi in odzivi. Naša naloga je podpreti Tunizijo pri tem, da bodo ukrepi za boj proti terorizmu v skladu s temeljnimi človekovimi pravicami. Zato bi bilo zelo pomembno, da bi EU še prav posebno okrepila in podpirala institucije pravne države. In za zaključek naj opozorim na socialni forum, ki se odvira, odvija v Tunisu. To je tudi sporočilo solidarnosti s tunizijsko družbo. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica. Dve minuti, kolega Castaldo. Merci, Hvala, gospod predsedujoči. Zakaj je ta tragedija udarila samo po Tunizijcih? V zadnjih mesecih sem bil trikrat v Tuniziji, zato da sem opozoval potek volitev v edini državi, v kateri je arabska pomlad obrodila sadove. Danes pa ob žrtvah tega atentata vem, da te podobe ne bodo eh, izbrisale podob eh, navdušenja, ki sem ga doživel sam ob volitvah, ki so jih imele uh, imeli v tej državi. In zato hvala, da nas, uh, so, t, mislim, da nam, so nam tunizici rekli hvala, da nas podpirate in da nas podbujate. Eh, v trenutku, ko začenjamo izvajati socialne reforme, demokratične reforme in graditi boljšo prihodnost za naše otroke, uh, Eh, sam sem obiskal muzej Bardo eh, in njegovo krasno zbirko, ki priča o tisočletjih skupne zgodovine med to državo in Evropo. Zakaj ta muzej? Eh, prav turizem in zgodovina gre v korak z razvojem demokracije v tej državi. In zato s temi terorističnimi dejanji teroristi dokazujejo, da med njimi in demokracijo ni nobene povezave. V bistvu je to vojna. Sam verjamem besedam jordanskega kralja, ki pravi, da muslimani po svetu ne bodo dovolili teroristom, da izkoriščajo vero za taka barbarska dejanja. Tudi mi ne smemo tega dopustiti in zato moramo naša prizadevanja še dodatno okrepiti in se konkretno za to zauzeti znotraj naše varnostne politike. Terorizem bo namreč uh, vedno napadel uh, kulturo z močjo in proti temu se moramo upreti. Zato naj rečem, da smo vsi Tunizici. Hvala, gospod Brgecijo. Um, ehm, spoštovana visoka predstavnica, ne bom ponavljal izrazov um, sožalja, saj se vsi s tem strinjamo, ampak želim spomniti, da se proti ISIS-u ne moremo boriti z um, ehm, očenašem in drugimi um, in drugimi molitvami. Eh, to, kar se dogaja v tej državi, eh, gotovo ni nekaj, kar lahko preprečijo. Eh, predstavniki oblasti, ki eh, potujejo tja in spijo v hotelih s petimi zvezdicami. Ne, meje je treba zapreti in zato so solze, ki jih točimo, zgolj krokodilje solze, saj nismo storili na česar, zato da bi preprečili eh, taka dejanja. Eh, seveda lahko jočemo na pogrebu nedolžnih žrtev, vendar pa v bistvu nismo storili ničesar konkretnega, da bi v Bogi Tuniziji pomagali. Eh, vsi bi morali v Tunizijo na počitnice. Hvala lepa. Sedaj pa za zaključek razprave komisarka Mogherini. Eh, Hvala. Za začetek bom odgovorila kar gospodu Burgeciju. Vprašanje nadzora meja med Tunizijo in Libijo je bilo v točka razgovora z tunizijskim zunanjim ministrom dan pred napadom v muzeju Bardo. Na tistem sestanku je rekel, da Tunizija ni nezainteresirana in si niti ne želi zapreti meja za Libijo. Sama sem navajena um, v spoštovanju do drugih držav spoštovati odločitve njihovih oblasti, še zlasti eh, oblasti države, ki je uspešno eh, uresničila demokratičen prehod. In zato moramo mi v naših odnosih eh, s Tunizijo najprej spoštovati odločitve, ki jih sprejemajo njihove oblasti. Eh, Jasno pa je, da gre tukaj za skupne izzive, jasno je, da tukaj ni šlo za spopad med civilizacijami, saj so bili žrtve evropejci, neevropejci, tunizici, muslimani, kristijani, ateisti in jasno je, da to ni bil napad na Evropo, ampak napad, ki se je zgodil v Tuniziji. Tako da tukaj ni šlo za spopad med severnim in južnim bregom med, eh, sredozemlja. Gre za eh, situacijo, pri kateri mora moramo skupaj na severu in na jugu sredozemlja temeljito in ustrajno delati zato, da bomo dosegli rezultate. In ne gre zgolj za varnostne ukrepe. Izziv je večji kot to. In kot pravijo naši tunizijski Eh, prijatelji, nam bo uspelo, če bomo res ulagali v mlade tunizice, jim omogočili možnosti za delo, jim omogočili dostojanstvo. To je to, za kar so se tunizici zauzemali že pred leti dostojanstvo in to je naša naloga, ta, da se spoštovanjem podpremo pot, ki si jo je izbrala Tunizija in da zato uporabimo vsa sredstva, ki jih imamo na voljo, vendar se spoštovanjem in dostojanstvom. Nekateri govorniki so se tudi dotaknili konkretnih točk. Na dve se bom navezali. Najprej evropska sosedska politika. To je ena izmed točk, s katero smo razpravljali s tunizejci prav dan pred atentatom. To je Ena od tem, ki jo bomo imeli tudi na dnevnem redu na srečanju v Barceloni 13. aprila, kjer se bomo srečali z našimi sosedi eh, z juga sredozemlja, ravno tako, kot bomo to eh, obravnavali tudi z našimi vzhodnimi partnerji meseca maja. Eh, pregled sosedske politike je lahko za nas in za naše partnerje odličen inštrument. Seveda, če ne bomo eh, iz tega naredili preveč birokratskega pregleda, ki bo zgolj sam sebi namen. V duhu medsebojnega sodelovanja in spoštovanja moramo ugotoviti, kateri inštrumenti bodo najbolj učinkoviti za to, da bomo se soočili z izzivi, ki so različni od tistih pred desetletjem. Gre za izziv terorizma, gre za mm, odsotnost eh, državnih institucij, gre za eh, izziv eh, Libije, ki ne zadeva zgolj Libije same. Nekdo je rekel, da so žrtve vse enake in s tem se strinjam. Eh, lahko se spomnimo drugih atentatov, ki so povzročili tudi druge številne žrtve. In res je, da so žrtve vse enake in vse zelo pomembne. In zato bi želela tukaj. Uh, se sočutno izraziti tudi napram vsem drugim žrtvam v drugih delih sveta, v Nigeriji, v Jemnu. E, predvsem pa moramo paziti pri tem, da res ne bomo uporabljali dvojnih meril pri izražanju obsodb. In e, paziti moramo tudi na to, da se ne bodo te regionalne krize e, še povečale in okrepile. In zato, pozivam tudi vas k temu, da iščemo rešitve v eh, večstranskem okviru in ne zgolj v eh, dvostranskih oziroma enostranskih odnosih. In to skušamo doseči tudi znotraj Združenih narodov in tudi v sodelovanju z našimi partnerji. Zelo pomembno je, da vsi akterji Eh, ki so udeleženi v tej regiji, nastopijo odgovorno. Potrebujemo regionalni okvir, ki bo skupaj z večstranskim in mednarodnim okvirjem, skupaj z Združenimi narodi in Evropsko unijo, eh, omogočil odziv. Odziv pa tudi rešitve, ki bodo učinkovite na dolgi rok. Namreč prepogosto je mm, način za reševanje krize takšen, da čez kakšno leto povzroči novo krizo. In zato moramo ugotoviti, na kakšen način bomo lahko na libijskem primeru preprečili nadaljne krize v prihodnosti in eh, razmah terorizma v tej regiji. Še zadnja točka v zvezi s mm, dodeljevanjem sredstev. Eh, eden izmed vas je omenil nepravično porazdelitev sredstev dve tretjini za vzhodno in ena tretjina za južno politiko. To je nenapisano pravilo, nenapisano da, ampak ravno nasprotno, dve tretjini za južno in ena tretjina za vzhodno sosedsko politiko. Seveda je to vprašanje, o katerem bi lahko vedno znova razpravljali, ampak želela sem to eh, pojasniti, zato da ne boste govorili eh, in predstavljali dejstev obratna kot so. Hvala lepa. Gospa komisarka Mogherini, razprava je tako končana. Sedaj pa prehajamo.